Uh, Čez nekaj trenutkov bomo začeli z glasovanjem. Prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice. Glasovali bomo najprej o Evropskem letu prostovoljstva. Tako da prosim, da se pripravite, gospod Sekes. Hvala.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 Najprej pa bomo glasovali o Evropskem letu prostovoljstva. Gospod Cerkas. Želel bi vas samo prositi, da bi v petih minutah eh, preverili sklepčnost, kajti mislim, da kolegi še prihajajo in dobro bi bilo pogledati, če imamo večino, če, imamo, če smo torej sklepčni. Morda lahko tudi počakamo uh, kakih pet minut pa britanska disciplina še vedno ne bo prizadeta. Bomo takoj sledili z glasovanjem. Time. Začela se sestanek zato, ker že tako ali tako danes začenjamo o pol desetih in ne ob devetih. Želela sem, da bi začeli z glasovanjem točno ob uri.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 Mi lahko poveste, ali je v dvorani kdo, ki je pozabil glasovalno kartico, tako da vem, ali je treba glasove šteti. Imate vsi svoje kartice? Okay, yes, Dobro, predlagam, da začnemo kar s prvim glasovanjem. Predlog spremembe številka 18. Glasujemo.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 18 oseb je glasovalo, vsi ste glasovali za, nihče proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. Down, Prosim vas, da se usedete, kajti sredi glasovanja smo. Predlagam, da glasujemo z dvigom rok. Kompromisni predlog 8 je za. Kdo je za kompromisni predlog 8? Proti? Sprejeto. 41 je brezpredmeten, 42 prav tako, 43 je predlog, kdo je za? Proti? Sprejeto. Kompromisni predlog 9. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 19. predlog je brezpredmeten, prav tako številka 44 in 45. Predlog spremembe je 20. Pripravljarke mnenja, kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejet. Predlog 21, prav tako pripravljalke mnenja, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Predlog 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 46 je brezpredmeten, 23 je bil umaknjen, 47 predlog, kdo je za proti. Štiriindvajset je bil umaknjen, oseminštirideset predlog do je za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 48. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. 42 odanih glasov, 16 za, 26 proti. Nihče se ni vzdržal glasovanja, torej ni sprejeta predloga spremembe 25 in 26 naj bi bila na vrsti sedaj, vendar bomo glasovali o njih kasneje, kajti počakati treba še na glasovanje o enem drugem predlogu spremembe. Predlog spremembe 1, kdo je za? Proti? Sprejet. Kompromisni predlog 1, kdo je za? Proti? Mislim, da bo treba to preveriti. Elektronsko glasujemo o kompromisnem predlogu ena. Uh, Konec glasovanja. 42 glasov je bilo oddanih, 26 za, 16. 27 glasov za, 16 proti. Se opravičujem, gospa sem pozabila, da ste pozabili svojo glasovalno kartico. Se pravi, 25 in 26 predlog spremembe sta brezpredmetna. Glasujemo o 27. predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 28 je brezpredmeten. Če Se sprejme kompromisni predlog dve. Predlog sprejme tri, kdo je za, proti? Sprejet. 29, uh, kdo je za, proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 29. konec glasovanja triinštirideset oddanih glasov devetnajst za štiriindvajset proti gremo naprej četrti predlog spremembe ki je skladen s predlogom spremembe trideset kdo je za proti sprejet predlog trideset kdo je za proti Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. 44 dodanih glasov, 18 glasov za, 26 proti. Zavrnjen. Peti predlog, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 3, kdo je za? Proti? Sprejet. S tem smo nadomestili predloga 6 in 31, tako da sta brezpredmetna. Predlog 7, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 8, pripravljate mnenja, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 32. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 33. 9 in 34 so brezpredmetni. Kompromisni predlog 2. Kdo je za? Proti? Še enkrat, kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. Predloga 10 in 28 so s tem brezpredmetna. Kompromisni predlog 5, ki nadomešča 11 in 35. Kdo je za 5. kompromisni predlog, kdo je proti? Vzdržani. Sprejet. 35 in 11 brezpredmetna. Kompromisni predlog 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 12 je brezpredmeten, 36 prav tako, imamo ustni predlog A pri 37. predlogu pripravljake mnenje. Kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu sprememb, ki ga imate na svojih mizah? Ne. Dobro, glasujemo o tem. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejet. 38, še en ustni predlog pripravljalke mnenja. Kdo nasprotuje temu ustnemu predlogu? Nasprotujete? Ne? Dobro, glasujemo torej o tem, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Bomo preverili. Preverjamo z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 38. Z ustnim predlogom spremembe vred. konec glasovanja šestinštirideset oddanih glasov šestindvajset za dvajset proti sprejet gremo naprej predlog spremembe trinajst kdo je za proti vzdržani sprejet kompromisni predlog sedem kdo je za proti vzdržani sprejet. 14 in 39 sta brezpredmetna. Predlog spremembe 15 pripravlja kem mnenja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 40. Konec glasovanja. 45 odanih glasov, 28 za, 15 proti, sprejet. Predlog spremembe 17. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. Sedaj pa bomo še elektronsko glasovali o osnutku mnenja. Konec glasovanja. 46 odanih glasov, 45 glasov za, en vzdržan glas. Čestitke, Marjan Harkin. Uh, now we vote on the draft calendar. Sedaj pa bomo glasovali o osnutku koledarja. Kdo je za? Koledar za leto 2010. Kdo je proti? Se kdo vzdrži glasovanja? Sprejet. se opravičujem za to krajšo zamudo ampak verjetno veste da odbor za proračun včeraj ni glasoval do pol desetih še vedno nismo prejeli nobenega sporočila v zvezi s tem ali so glasovali ali ne zato vas prosim da ostanete v dvorani kajti zelo kmalo bomo nadaljevali z glasovanjem najprej pa moramo ugotoviti kaj naj sedaj storimo, kako naj postopamo, ker odbor za proračun še ni glasoval. Hvala. Uh, naj podam en predlog prosim vas da mi pomagate povejte mi kaj menite o naslednjem predlogu mi bi nadaljevali z našim glasovanjem kar zadeva glasovanje v zvezi z odborom za proračun bo glasovanje samo indikativno Če pa v odboru za proračun ne bodo glasovali za ta predlog, potem naš predlog tudi ne bo relevanten. Gre za program skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost, program Progress. S tem se ukvarjajo tudi v odboru za proračun. Tudi mi imamo kar nekaj predlogov sprememb. V zvezi s tem, verjetno bo situacija bolj jasna, ko bomo zaključili s tem glasovanjem. Predlagam torej, da imamo indikativno glasovanje na predloge sprememb iz odbora za proračun. Kdo temu nasprotuje? Ne. Dobro, potem nadaljujemo s prvim glasovanjem. Uh, that's a progress microfinance facility. Najprej bomo glasovali o evropskem mikrofin, mikrofinančnem instrumentu za zaposlovanje in socialno vključenost. Predlog ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Odbor Ekon, predlog pet, kdo je za proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 5 odbora Ekon. Konec glasovanja. šestinštirideset glasov za osem oziroma šestinštirideset oddanih glasov osemnajst za sedemindvajset proti torej ni sprejet Prvi predlog odbora za proračun, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 49, kdo je za, proti, bomo preverili elektronsko glasujemo o 49. predlogu spremembe. Vote is closed. Konec glasovanja. 46 oddanih glasov, 18 za, 28 proti zavrnjen. 50, Predlog 50, kdo je za, proti, sprejet. Kompromisni predlog 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8, 51, 52 in 53 so brezpredmetni, predlog spremembe 54, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 9 je bil omaknjen, 55 je brezpredmeten, če je potrjen kompromisni predlog 1, enako velja za 56, 57 je bil omaknjen, 58, 59 je brezpredmetna, kompromisni predlog 2, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet sprejet. 10, 60, 61, 62, 63, 64 in 65 so brezpredmetni. Predlog 11. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 66 je bil umaknjen. 12. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog spremembe pet odbora za proračun indikativno glasovanje. Kdo je za? Predlog spremembe pet odbora za proračun. Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 13. Kdo je za? Proti? Sprejet. Predlog 67. Kdo je za? Proti? zavrnjen, 68 je bil umaknjen, 69 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 70 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 71 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 71. predlogu. Konec glasovanja. 46 oddanih glasov, 20 za, 25 proti, 1 vzdržan glas, torej zavrnjen. Predlog 72. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen predlog 73, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 74, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 74. predlogu spremembe. Konec glasovanja. Šestinštirideset oddanih glasov, trinajst za, triintrideset proti, nihče se ni vzdržal, zavrnjen. Petinsedemdeseti predlog, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog tri, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 14, 77 sta brezpredmetna, 78 gre za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo 78 predlogu spremembe. Konec glasovanja. 46 oddanih glasov, 26 glasov za, 20 proti sprejet. Predlog 79. Kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. 45 odanih glasov, 7 za, 38 proti. Ekon 12, indikativno glasovanje o tem predlogu. No, se upravičujem, ne, to je predlog odbora Ekon, ne odbora za proračun, torej glasujemo o predlogu spremembe 12. Ekon, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 80, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Bomo preverili elektronsko glasovanje za predlog 80. Konec glasovanja. sedeminštirideset oddanih glasov dvajset za sedemindvajset proti zavrnjen predlog petnajst kdo je za proti bomo preverili tudi pri tem predlogu z elektronskim glasovanjem uh, uh, glasujemo o petnajstem predlogu spremembe we hope the vote is open. The vote is closed. Konec glasovanja. 45 oddanih glasov, 26 glasov za, 19 proti sprejeto. Predlog 81, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 82, kdo je za? Proti? bomo preverili z elektronskim glasovanjem. 82 glasujemo. Konec glasovanja. 47 danih glasov, 26 glasov za, 20 proti, en se je vzdržal glasovanja, sprejeto. 83. predlog, kdo je za, proti. bomo zavrnili, predvidevam. 84, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 16, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 85, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog 86, za? Proti, vzdržani, sprejet. Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 87, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 17, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 89, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog 90, kdo je za? Proti? Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu 90. Konec glasovanja. 47 oddanih glasov, 24 glasov za, 23 proti. Sprejet. 91. predlog, kdo je za? Proti bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o 91. predlogu spremembe. Konec glasovanja. 44 oddanih glasov, 26 glasov za, 18 proti sprejeto. Ekon 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 18. predlog je bil umaknjen, 92, 93, 94 in 95 so brezpredmetni, kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 19. predlog je bil umaknjen, 99, 96, 97, 98, 100 so brezpredmetni, 20 je bil umaknjen, predlog 102. Kdo je za? proti, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Konec glasovanja. 47 odanih glasov, 26 glasov za, 21 proti sprejet. 101. predlog je bil maknjen, predlog 15 odbora Ekon, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 103, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 21. predlog. Proti? Vzdržani? Sprejet. Uvodna izjava, imamo ustni predlog spremembe. Poročevalke ali kdo nasprotuje temu predlogu? Nihče ne nasprotuje. Glasujemo torej o novi uvodni izjavi 1A z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 6, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o kompromisnem predlogu 6. Konec glasovanja. 46 voting, 41 46 dodanih glasov, 41 za, 5 proti. Torej sprejet. 2, 22, 23, 24, 25 so brezpredmetni, 26 predlog, kdo je za, proti. Bomo tudi tu preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo 26 na predlogu spremembe. Konec glasovanja. 46 dodanih glasov, 18 glasov za, 24 proti, zavrnjen. Kompromisni predlog 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Tretji predlog je bil umaknjen, 27, 28, 29 in 30 so brezpredmetni, kompromisni predlog 8, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? 4, 31, 32, 33 in 88 so brezpredmetni. Predlog spremembe 34, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 35, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog 36, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 37, kdo je za? Proti? bomo preverili elektronsko. Glasujemo o 37. predlogu. The vote is closed. Konec glasovanja. 45 oddanih glasov, 16 glasov za, 28 proti, 1 zdržan, zavrnjeno. Predlog spremembe 38, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 9, kdo je za, proti, zdržani, Sprejeto. 14, 76 sta brez predmetma, 39 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pravi se nam je 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, 41, 42, 44, 45 in 46 so brezpredmetni. 43, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 11, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 6, 47 in 48 so brezpredmetni. Naslednji je drugi predlog spremembe odbora za proračun. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto zdaj pa glasujemo o osnutku poročila s premembami. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 46 oddanih glasov, 41 za, 4 proti in 1 zdržan. Zdaj pa glasujemo še o osnutku zakonodajne resolucije. Kdo je za? Oziroma se opravičujem, pravi predsedujoča elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 47 oddanih glasov, 42 za, 4 proti, 1 zdržan sprejeto in čestitke. Še malo bomo počakali, če bomo izvedeli, kaj je storil odbor za proračun v zvezi z naslednjim glasovanjem. Ampak eh, prosim vas, da ostanete tukaj, kajti samo en telefonski klic moramo opraviti.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 Uh, Se opravičujem, eh, mislim, da bomo zelo kmalo izvedeli, kakšna je bila odločitev. Če eh, odbor za proračun še ni odločil, bomo mi verjetno vseeno glasovali in to vzeli kot indikativno glasovanje ampak počakala bom še minutko ali dve, da ugotovimo, ali bomo izvedeli karkoli iz strani odbora za proračun, sicer pa predlagam, da kar glasujemo in uh, obravnavamo glasovanje o njihovih predlogih sprememb pač kot indikativna, tako kot smo to storili pri prejšnjem glasovanju. No, izvedela sem, da so eh, izvedli glasovanje v odboru za proračun in zdaj samo čakamo, da nam potrdijo, kakšni so rezultati njihovega glasovanja. Torej, res ne bo več dolgo trajalo.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

i do apologize for this uh, but we are still waiting and as Se opravičujem, ampak še čakamo. In uh, glede na to, da je odbor za proračun že glasoval, uh, se nam je zdelo najbolje, da počakamo na rezultate, ampak um, ne bomo več dolgo čakali, ker se nam zdi pravzaprav to nekoliko smešno. Ampak čez nekaj trenutkov, če ne bomo dobili nobenih rezultatov, bomo indikativno glasovali. Seveda, če so bili ti glaso, eh, predlogi spremembe pri njih zavrnjeni, potem je tako ali tako vseeno, kaj smo glasovali mi. Ampak, če ne bomo hitro dobili odgovora, bomo glasovali in bomo pač obravnavali to kot indikativno glasovanje. There is somebody running towards us now as we speak. <laughs>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 Um, torej, končno smo izvedeli od odbora za proračun, kakšni so rezultati. In sicer glasovanja še ni bilo eh, in ga tudi ne bo do enajstih. Predlog spremembe tri odbora za proračun naj bi spremenili, zato o tem ne moremo glasovati. In eh, zato predlagam, da glasujemo o tistih predlogih, eh, ki smo jih predlagali mi, e, ostale pa pustimo. Se vsi strinjate s takim postopkom? Dobro, potem pa kar glasujemo, se opravičujem za zamudo, ampak e, zdaj smo izvedeli, da pravzaprav ravno v tem trenutku spreminja svoje predloge odboru za proračun. Začenjamo s predlogom spremembe 3, kdo je za. Torej, predlog spremembe 3, kdo je za? Mislim, da ima Evropska ljudska stranka težave. Moran, Gospa Moran, ste pripravljeni? Gospod Ungurjanov želi besedo. Hvala, gospo. Uh, eh, predsedujoča, eh, naj vas samo obvestim, da je predlog spremembe 3 umaknjen. Hvala. Torej, tretji predlog sremembe je omaknjen. O proračunskem eh, tri ne bomo glasovali. Predlog sremembe ena. Je tudi ta omaknjen ali ta ostane? Torej, predlog sremembe ena. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Predlog sremembe dve. Kdo je za? Proti? Želite besedo? Gospa predsedujoča, umaknila bi rada predlog spremembe številka dve. Prosim, da črtate moje ime pri predlogu spremembe dve. Uh, Gospa Moran, no, v tem primeru pa skupini EPP predlagam, da se vzdrži glasovanje pri predlogu 2. Dobro, glasujemo o predlogu spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Proračun 1, o tem ne moremo glasovati, tudi o proračunskem predlogu 2 ne moremo glasovati. Glede na to, da noben predlog sprememb ni bil sprejet, bomo glasovali samo o osnutku zakonodajne resolucije v celoti in sicer poimensko glasovanje. Glasujemo elektronsko torej. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 45 oddanih glasov, 41 za, 4 proti. Sprejeto. Čestitke, gospe Gönc. Uh, have, uh, Zdaj pa še osnutek resolucije, to je eno samo glasovanje. Glasujemo. Torej, glasujemo o osnutku resolucije. Glasujemo elektronsko o osnutku resolucije. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 44 oddanih glasov, 42 glasov za, en proti, en vzdržan, sprijeta. Torej, hvala. Uh, S tem smo zaključili z glasovanjem. Now we've got to move to the announcement. Zdaj pa prehajamo na najave o pogajanjih. Gospa Gönc, morda nam lahko pomagate pri tem. Gospa Gönc, eh, naslednja zadeva je vprašanje pogajanj. we have got to decide on the negotiations next. Uh, there is still. Kot naslednje se moramo odločiti o uh, pogajanjih. Nekaj ljudi se še vedno pogovarja o tem, kakšna je najboljša pot naprej. Povedala vam bom, o čem razmišljamo in uh, kakšni so možnosti glede dogovora o prvem branju in tako dalje. Uh, eh, švedsko predsedstvo seveda želi prvo branje, ampak dajem besedo poročevalki, da lahko poda svoje stališče eh, glede tega, ali se strinja, da bi sprejeli dogovor v prvem branju ali ne. Eh, najlepša hvala, najlepša hvala za podporo. Um, nekoliko dlje je trajalo, ker smo poskušali ugotoviti, kaj se dogaja v odboru za proračun. Ampak eh, mislim, da je naslednji korak ta, da nadaljujemo s pogajanji s švedskim predsedstvom. Imeli smo že en sestanek in nedvomno bomo sestanki nadaljevali. Vmes je bilo tudi nekaj neformalnih srečanj in nedvomno bomo prišli do dogovora tako, kar zadeva vire, kot, oziroma sredstva, kot tudi kar zadeva vsebino. Eh, potem pa se moramo odločiti o sestavi pogajalske ekipe. Tukaj imamo predlog, da bi delegacijo vodila predsednica odbora, potem poročevalka, dva poročevalca v senci, eh, oziroma poročevalce v senci večjih skupin. Imamo težave, Eh, ker eh, skupini EFD in eh, samostojni poslanci niso nominirali nikogar, ki naj bi se pogajal v njihovem imenu, ampak morda nam lahko kasneje to sporočijo, kdo bo tukaj sodeloval. Ali vsi podpirate tako pogajalsko ekipo, vsi veste, koga ste imenovali v pogajalsko ekipo, imate kakšne težave s tem, ne, se vsi strinjate, dobro, hvala. Potem pa še mandat pogajalske ekipe. Trialog eh, bo najavljen s tem, ko bo eh, svet predložil dokument, ki bo eh, vseboval pregled stališč eh, posameznih institucij. Eh, svet je govoril o dveh zasedanjih. Eh, in mislim, da gospa Gönc že pozna datuma, pa tudi ostali. To je 16. november ob 19. Naslednji datum pa je 24. november v Štrasburgu. Se vsi strinjate s tem? Dobro, in e, končni dogovor med parlamentom in svetom, če bo, dogovor, če bo ta dosežen, bo potrjen v obliki uradnega pisma sveta Evropskemu parlamentu. Mislim, da smo s tem zaključili to zadevo in še enkrat čestitke. Zdaj pa nadaljujemo s predstavitvijo študije Kazalniki kakovosti delovnih mest v Evropski uniji. Besedo pa dajem gospodu Rafaelu Munjezu de Bustiju. Eh, se upravičujem za svojo izgovorjavo, pravi predsedujoča. Eh, hvala za to, da bom krajši, bom govoril špansko, če mi dovolite. Eh, Najlepša hvala. Zelo na kratko. Zdi se mi, da imam približno 10 minut na voljo ali pa četrt ure. 10 do 15 minut eh, bi bilo odlično v redu. Navajen sem sicer daljših predstavitev, ampak osredotočil se bom na schemo dela in skušal bom tudi vzbuditi zanimanje, da bodo člani parlamenta potem to bolj natančno prebrali. Pri tem delu smo skušali analizirati, če ima smisel oblikovati nek eh, kazalnik za kakovost delovnih mest, če ima to smisel in če so trenutni kazalniki, ki trenutno obstajajo v literaturi, Eh, primerni, če na primeren način odražajo eh, različne nijanse tega, kaj je delo, kaj so delovna mesta, kakšna je kakovost delovnih mest in tako naprej. In uporabili smo analitičen okvir ter analizirali približno 20 kazalnikov delovnih mest, ki so trenutno na voljo. Iz tega smo potegnili zaključke o potrebi, da potrebujemo nove kazalnike, kot tudi o nujnosti oblikovanja takih kazalnikov. Vprašali smo se, eh, kakšni bi morali biti ti kazalniki, ali so potrebni in zaključek, do katerega smo prišli, je pozitiven in to iz različnih razlogov. Eh, pri teh bi povdaril tiste, ki so tudi na prosojnici. Ljudje približno 40 ur preživijo na delovnem mestu, 40 ur na teden in to je približno četrtina njihovega uporabnega časa med tednom. Potem, ko govorimo o vprašanjih kakovosti delovnih mest, je treba upoštevati, da je tukaj dejavnik tudi plača. Delo, ki je slabe kakovosti, je tudi slabše plačano. Potem teorija eh, diferencialov plačila tudi govori o tem v praksi, ko analiziramo, ali do tega resnično pride, pa ugotovimo, da se to ne izvaja oziroma se izvaja samo v določenih primerjih. Kombinacije so torej zelo različne. Imamo delovna mesta z dobrimi plačami, potem delovna mesta s slabimi plačami in dobrimi pogoji. Različne, različne kombinacije torej obstajajo. Tretji razlog je povezan z razpravo o globalizaciji in spremembami na delovnem trgu. Pri tem je pomemben tudi nov kapitalizem v smislu, da razpravljamo o tem, ali te nove tendence eh, resnično um, spodbujajo nastanek delovnih mest slabe kakovosti. In potrebujemo boljše informacije o delovnih mestih, ki nastajajo in tistih, ki uh, prenehajo obstajati, nimamo pravega kazalnika, da bi eh, merili to kakovost delovnih mest. Potem bi lahko tudi na bolj globalen način, na širši način eh, ocenili različne režime zaposlitve. V Evropi obstajajo različni trgi dela, eh, ki imajo različne plače, različne pogoje. Več razlogov je še, ampak vsi ti razlogi nas vodijo do zaključka, da ima smisel oblikovati nek kazalnik, ki bi ga lahko uporabili za meritev kakovosti delovnih mest. Naslednje vprašanje. Potem, ko smo odgovorili na vprašanje, da ima smisel imeti kazalnik, torej naslednje vprašanje je, kako lahko merimo oziroma oblikujemo tak kazalnik? Kakšne so različne oblike, eh, različni načini, kako se temu približati? In imamo tri različne perspektive. Prva želi za osnovo vzeti to, da je kakovost delovnega mesta zelo osebna stvar in zato izhajamo iz občutka delavca, eh, občutka zadovoljstva, ki ga ima delavec s svojim delovnim mestom. In tukaj imamo nekaj številk. Tukaj so prikazane različne države sveta, kjer so bili ljudje vprašani, če so zadovoljni s svojim delovnim mestom. Rezultati nam kažejo dve stvari. Veliko zadovoljstvo in majhna raznolikost med državami, za katere imamo informacije in vemo tudi, da so pogoji dela tam različni. Torej, to nas vodi do zaključka, da je več dejavnikov, zaradi katerih težko ocenimo kakovost delovnega mesta samo na podlagi zadovoljstva. Alternativa bi bila da ne vprašamo samo ljudi, če so zadovoljni z delovnim mestom, ampak za katere faktorje mislijo, da so pomembni pri oceni nekega delovnega mesta. Obstajajo tudi statistike, ki kažejo na to. Tukaj imamo varnost delovnega mesta, potem uh, plača, možnosti napredovanja, avtonomija, možnost odločanja v delovnem času in tako naprej. Tukaj imamo prikazane podatke za. Japonsko, ZDA in 17 držav Evropske unije. Vidimo, da zaposleni na različne načine ocenjujejo različne dejavnike. Različne stvari so jim pomembne pri oceni dobrega delovnega mesta in to bi lahko bil način za oblikovanje kazalnikov. Tukaj se osredotočimo na tiste dejavnike, ki jih zaposleni cenijo oziroma ki so jim pomembni. Poleg tega bi lahko imeli še nek tretji način in sicer, da izhajamo iz uh, socioloških študij. Pogledati bi morali, kaj pravijo specialisti. Iz tega bi lahko sklepali na to, kateri elementi so pomembni za delovno mesto in kateri elementi vplivajo tudi na blagostanje in dobro počutje ljudi. Tukaj je pomembno plačilo, naprimer, potem imamo še druge elemente, eh, naprimer sodelovanje na delovnem mestu, potem industrijska demokracija, eh, socialni občutek, avtonomija, vse tisto, kar je povezano s stabilnostjo delovnega mesta in tako naprej iz uh, socioloških študij lahko oblikujemo neko listo, nek seznam dejavnikov, ki so pomembni pri oblikovanju delov, uh, modela za ocenjevanje kakovosti delovnega mesta. In če uporabimo vse te različne perspektive, še posebej tisto, ko vprašamo zaposlene, in pa sociologe. Na podlagi tega bi lahko naredili nek splošen model, ki se osredotoča na dva večja bloka. Mi to imenujemo kakovost dela in pa kakovost zaposlitve. Mislim, da to zelo dobro povzema vse tiste elemente, ki tako ali drugače vplivajo na delovne pogoje. Tukaj nimamo nekega konkretnega kazalnika, ki bi bil merljiv, ampak imamo ta model samo za oceno modelov, ki že obstajajo. Znotraj kakovosti dela imamo faktorje, kot je delovna avtonomija, potem fizični pogoji, potem eh, spremenljivke eh, pri zdravju, tveganje za nesreče in tako naprej. Pomembno je okolje, v katerem poteka delo in to bi vse lahko prispevalo k oblikovanju kazalnikov za kakovost delovnega mesta. Potem bi imeli znotraj kakovosti zaposlitve eh, dejavnike, kot so vrsta pogodb, delovni čas, eh, razporeditev delovnega časa, plača in tako naprej. sodelovanje in pa eh, izobraževanje bi pa vplivali na oboje, na kakovost dela in kakovost zaposlitve. V poročilu imamo tudi nekaj primerov in na podlagi tega ocenjujemo eh, celoto kazalnikov, ki obstajajo na trgu dela. Vendar moramo prej rešiti določena teoretična metodološka vprašanja in pa probleme. Tukaj se zdaj ne bom zadrževal. So pa povezani s tem, ali bomo merili eh, rezultate ali postopke. Važno je sodelovanje pri rezultatih, ki jih dobimo eh, z meritvami. Potem imamo Mm, kazalnike, ki bi lahko bili statični ali dinamični, to je tudi vprašanje. Potem, ali bodo kazalniki eh, skupni ali bodo individualni. Na podlagi tega bi lahko videli, ali pozitivni ali negativni elementi, ali se eh, združujejo ali so razporejeni po različnih eh, delovnih mestih in zaposlenih. Potem je vprašanje, ali eh, bi morali imeti različne kazalnike za različne države članice ali skupne kazalnike, ali pa bi bil kazalnik en. Imamo sedem kazalnikov, ki se analizirajo eh, vsak zase, nimamo pa nekega skupnega kazalnika in potem kako bi te indikatorje povezali, kako bi iz njih naredili nek skupni kazalnik. Vsa ta vprašanja je treba rešiti, ko govorimo o oblikovanju kazalnikov. Kako od delovnega mesta je zelo kompleksno vprašanje, ampak vedno je treba upoštevati več kazalnikov in vsak kazalnik bi moral skozi ta vprašanja, torej z vsemi temi teoretičnimi vprašanji in globalnim modelom smo analizirali 18 uh, eh, specifičnih kazalnikov, ki obstajajo, mm, povezani so z različnimi viri, z različnimi institucijami, nekateri so uh, posamezni predlogi določenega uh, sociologa, uh, drugi obstajajo v določenih državah članicah in tako naprej, podpira jih Evropska unija ali pa uh, posamezne države oziroma oziroma eh, posamezne družbe. Gre torej za neko uh, zmešnjavo, več jih je, nekateri se uporabljajo v različnih državah. In imamo tudi poglavje, ki je posvečeno osnovam za te podatke, torej osnovi, na kateri, osnovi, na kateri so bili oblikovani ti kazalniki imamo individualno analizo vsakega od teh kazalnikov, ki so tudi eh, vse to je predstavljeno torej v poročilu. Nasplošno pa so to dobri, vendar ne pa vsem zadovoljivi kazalniki. Potrebnega je še več dela, potrebno je soglasje pri oblikovanju kazalnikov, da bodo potem to kazalniki, ki se bodo lahko uporabljali pri oceni politično občutljive teme, kot je kakovost delovnih mest. Nekaj specifičnih komentarjev, nekaj problemov smo imeli pri tem in sicer gre za to, da se različne spremenljivke povezane s kakovostjo delovnih mest mešajo eh, s eh, torej spremenljivkami o kvantiteti dela Nekatere so povezane z kakovostjo um, gospodarstva, ne pa neposredno z kakovostjo delovnih mest. Naprimer produktivnost, uh, globalni nivo izobraževanja in tako naprej. Zelo dobro je poznati, kakšni so globalni nivoji izobraževanja in to tudi vpliva na gospodarstvo in na blagostanje ljudi, vendar pa ni neposredno povezano s kakovostjo delovnih mest. kako delovnih mest bi morali meriti neposredno in takrat bomo videli, ali se uporablja formalno, neformalno izobraževanje, ali je to specifično ali ne in tako naprej. Intenzivnost eh, dela je dosti krat izključena. Vključena je samo v dva kazalnika v fundaciji Dublin, naprimer. In to je zelo pomembno za kakovost delovnih mest, vendar pa je v večini kazalnikov ne najdemo. Večina kazalnikov uh, se odloči za sistem kazalnikov, oziroma je pravzaprav sistem kazalnikov in ne posamezni kazalniki. In na ta način ne rešimo problema. Ko imamo naprimer 15 kazalnikov, mi kot uh, bralci večjo pozornost posveču, posvečamo enemu ali drugemu kazalniku, ne pa vsem. To je torej vprašanje. Večina kazalnikov ni nekih uh, skupnih agregatnih kazalnikov, ki bi po mojem mnenju bili primerni. To bi tudi bolje predstavilo informacije. In lahko bi si vsak izbral stopno agregatnosti oziroma celovitosti, ki jo želi. V določenih primerjih se vključujejo kazalniki zadovoljstva z delovnim mestom. Z našega stališča to ni najbolj koherentno, kajti zadovoljstvo z delovnim mestom je odvisno tudi iz karakteristiko tega delovnega mesta in če mi merimo s kazalniki zadovoljstvo, pravzaprav to ni povezano z rezultati. Eh, velik del kazalnikov eh, izhaja iz eh, skupnih združenih informacij. To je lažje z stališča statistike ampak vseeno nam to ne omogoča, da bi spoznali, ali obstaja združevanje pozitivnih lastnosti ali negativnih lastnosti na istih delovnih mestih. Tudi ne moramo videti, ali so ta delovna mesta uravnotežena, torej obstajajo pozitivne in negativne lastnosti. In formacije, ki so agregirane nam tukaj, ne služijo, če izhajamo iz zadovoljstva ljudi z delovnim mestom. Z vsemi temi razlikami, ko analiziramo rezultate različnih kazalnikov na podlagi različnih perspektiv, pa obstaja neka koherentnost med uh, rezultati in sicer so uvrstitve bolj ali manj stalne. in iz tega lahko uh, zaključimo, da obstaja neka splošna kakovost delovnega mesta. Avtori tega poročila smo torej prepričani, da ima smisel oblikovati kazalnik za kakovost delovnih mest. Na podlagi tega lahko eh, tudi govorimo o kakovosti trga dela. Ta gre dlje kot samo do kakovosti delovnih mest. V Evropski uniji je veliko zaposlenih, ki imajo delovno mesto in so zadovoljni z njim. Treba pa je oceniti kakovost teh delovnih mest in kako se ta kakovost spreminja, kakšne politike se razvijajo na tem področju treba je pogledati tudi, kako tehnološke spremembe vplivajo na vse to. Trenutni kazalniki pogosto niso kos kompleksnosti tega pojava in pa multidimenzionalnosti tega pojava, vendar mislimo, da je kazalnike mogoče oblikovati. Eh, kazalnike lahko BDP, lahko eh, delovno mesto in išla je ravno neka študija, ki se ukvarja s tem oblikovanje kakovosti oziroma oblikovanje indikatorjev je zelo pomembno. Treba upoštevati, kaj se upošteva kot eh, delovno mesto, kdo je zaposlen in tako naprej. Šlo je za kompleksen dolg proces, veliko je bilo analiz, veliko razprav in kompromisov. In zdaj smo dosegli neke kazalnike, ki niso vprašljivi. O tem bomo še govorili, govorili bomo o eh, meritvah BDP-ja. To se zdaj omenja in se ne postavlja pod vprašaj, isto bi lahko naredili za kakovost delovnih mest, vendar ta kazalnik še ni bil deležen eh, pravih prizadevanj in prave pozornosti problemi so prisotni pri vseh kazalnikih. Zaenkrat obstaja politika, da je pravzaprav vse v redu, da vse velja pri oblikovanju teh uh, kazalnikov kakovosti delovnih mest. Obstajajo pa seveda tudi drugi kazalniki za uh, meritve kakovosti življenja in tako naprej. Uh, Hvala za enkrat eh, in na razpolago se vam za vprašanje. Uh, Najlepša hvala, mislim, da je bilo to zelo koristno. Imam vprašanje, preden dam besedo drugim. Eh, kar zdaj vede kazalnike, želela bi si, da bi se več delalo na tem in kako predvidevate, da bo to dejansko delovalo v praksi? Kaj se bo zgodilo, ko bomo dejansko imeli vse te kazalnike? Eh, se predstavljate, da bi se to uporabljalo tudi za zakonodajo na evropski ravni, da bi se to nekako prevedlo v neko izmenjavo najboljših praks med državami članicami? Eh, Ker ti tudi, če bomo konec koncev imeli te eh, kazalnike, eh, se lahko zgodi, da ne bomo nikakor potem uporabljali teh statistik, ki jih bomo imeli na voljo. Zato me zanima, kako predvidevate to eh, uporabo. In pa še eh, nekaj, kar ste eh, deloma omenili v svoji predstavitvi, je, kako stres eh, Eh, oziroma raven stresa, s katero se ljudje soočajo na svojem delovnem mestu, eh, vpliva na kakovost eh, delovnega mesta. Vem, da kot evropski poslanci pri nas je raven stresa kar visoka, verjetno to velja za vse zaposlene v Evropskem parlamentu. In Ali je to tudi del zadovoljstva pravzaprav z delovnim mestom in uh, Eh, razpravljali smo tudi že o tem, ali bi bilo smotrno eh, govoriti tudi o ravni stresa na delovnem mestu v zakonodaji. Eh, ali pa je morda bolje na tem, mestu, na tem področju spostaviti izmenjava najboljših praks in spodbuditi države članice, da preučijo svoje prakse. Ampak še dve govorni, dva govornika, preden vam predam zopet besedo, najprej gospod Moran in potem gospod Cerkas. Hvala, gospa predsedujoča. Z veliko mero pozornosti sem prisluhnila predstavitvi tega poročila, pozorno sem prisluhnila tudi vaši pripombi. Moram reči, da se v veliki meri strinjam s tem, kar ste sami povedali. Če bomo delali na podlagi kazalnikov, potem, kot ste že sami rekli, moramo vedeti, kakšna je koristnost teh kazalnikov in kako se jih lahko uporablja. Uporabo kazalnikov je treba utemeljiti na znanstvenih dokazih. Če želimo uporabljati te kazalnike kot neke vrste usmeritev pri sprejemljanju politik za področje dela, potem je treba delovno metodo utemeljiti na znanstvenih temeljih. Pri teh kazalnikih se pogosto mešajo subjektivni in objektivni elementi. Zdi se mi, da bi morali najprej ločiti objektivni in subjektivni del pri kazalnikih. To ne pomeni, da subjektivnih elementov ne smemo upoštevati, kajti tu vendarle govorimo o človeški plati dela. Vendar, če želimo zagotoviti politične usmeritve, potem moramo zastaviti zelo logičen pristop do objektivnega in subjektivnega. Dojemanje je zelo pomembno, tudi sami ste to omenili. Kako dojemamo elemente, ki se nam zdijo objektivni in ali vsi isto dojemajo te elemente? Naprimer, veliko delavcev pričakuje prožnost. Verjetno to velja bolj za ženske kot za moške, vsaj na nekaterih delovnih mestih, vsaj pri nekaterih skupinah. Naprimer, določene osebe pričakujejo dobro strukturiran, program dela, način dela, delovni urnik in tako naprej, nekdo drug pa morda dojema delo drugače. Kar pomeni, da je treba pri pristopu upoštevati tudi posamezne nijanse. Uporabljati je treba znanstveno metodo. Potrebujemo namreč metodo, ki nam bo služila kot opora. Še nekaj moramo meniti. Zdi se mi, da moramo zelo natančno izmeriti tudi vpliv novih komunikacijskih tehnologij in tehnologij izobraževanja. Kako te tehnologije vplivajo na kakovost dela? Ali te tehnologije res spreminjajo dojemanje delovnih pogojev strani delavcev? Ali tehnologije karkoli? spreminjajo tudi za delodajalce. Zdi se mi, da bi morali na vse skupaj pogledati tudi stališča delodajalcev, kako oni dojemajo napredek pri delu, kako se je delovno področje razvijalo. Potrebujemo skratka znanstvene metode, ki nam bodo omogočile, da razmejimo ta trenutno nejasna področja. V okviru Lizbonske strategije smo zapisali, da potrebujemo bolj kakovostna delovna mesta, višja delovna mesta. Morda bi nam lahko pri iskanju novih usmeritev tudi Lizbonska strategija služila kot neka opora. Hvala. Hvala, gospod Cerkas. Hvala, gospod predsedujoča. Hvala, gospod profesor Rafael Munoz. Prebral sem že nekaj vaših eh, študij in zdaj sem videl, da ste tudi dobri pri predstavitvah. Upam, da to ne bo zadnja. In po tej predstavitvi bi povedal, da smo na začetku dolge poti, ki jo moramo prehoditi. Rad bi vas v tem smislu vprašal. Eh, glede tega, kar ste rekli na koncu, da bi morali imeti dvojni pristop, namreč eh, znanstveni pristop, torej znanstveno soglasje in pa politično soglasje na akademskem znanstvenem področju. Me zanima, če prihaja do tega pristopa. Ali je soglasje med različnimi instituti, med različnimi ustanovami in tako naprej. Za nas bi bilo zelo koristno, za nas kot politike, da bi imeli eh, delo opravljeno na eh, področju, ki je tako polno vprašanj in tako polno različnih poti, ki jih lahko izberemo. In politične odločitve temelijo potem na tem. Torej, korisno bi bilo imeti neko utemeljeno mnenje, utemeljeno stališče, ki bi bilo široko in bi vključevalo vse, ki se s tem ukvarjajo. Kot veste in kot je rekla Elizabet, zdaj prosimo, da bi drugi del Lizbone bolj poudaril vprašanja eh, kakovosti. Včeraj je bil tukaj komisar Almunija, In videli smo, da samo kvantitativno oblikovanje delovnih mest na nekih trdnih osnovah proizvaja delovna mesta, ki so krhka in slabe kakovosti. Ta delovna mesta ljudem niso eh, sposobna zagotoviti nekih osnovnih pogojev. V Španiji, na primer, smo v dveh letih izgubili ogromno delovnih mest, toliko kot prej v desetih letih. Torej, ta vprašanja se bodo pojavila na dnevnem redu za naslednja leta in koristno bi bilo, da nam poveste, kako bi lahko mi prispevali eh, k temu, kako bi lahko mi kot Evropska unija pomagali tudi pri socioloških študijah. To je pomembna linija raziskovanja, da bodo evropske univerze in inštituti dosegli neko soglasje. In še zadnje vprašanje. Zelo, zelo me zanima tudi drugo akademsko vprašanje. Zdaj smo pri nekem političnem projektu, ki ga podpira tudi organizacija ILO, torej mednarodna organizacija dela. Na tem področju ste nam pokazali, da bi morali izboljšati kazalnike kakovosti, da bi morali delovati skupaj? Ali je pomembno, da imamo tudi skupno evropsko razumevanje tega vprašanja? Bi bilo primerno, da tukaj napredujemo skupaj eh, na evropski ravni, glede tega, kako vidimo naša delovna mesta? Kako vi vidite ta dialog med nami in naprimer Združenimi narodi da bi lahko napredovali pri kazalnikih za kakovost delovnih mest. Najlepša hvala. Hvala. Preden eh, predam besedo eh, profesorju za odgovore, imamo še eno govornico. Ja, najlepša hvala. Eh, moja vprašanje gre v podobno smer kot eh, vprašanje, ki ga je postavil kolega Sergas, namreč eh, imam nekoliko težav s tem, eh, kako prepoznati, um, v kolikšni meri ste upoštevali tudi delo Mednarodne organizacije za delo. Eh, in pa še druga zadeva, ki me zanima, kateri od predlaganih kriterijev in ukrepov um, bi bili po vašem mnenju eh, del post-Lizbonske strategije, kot naprimer eh, v obliki smernic za zaposlovanje in kateri od teh ukrepov, ki jih predlagate, eh, bi morali biti tudi nekakšna smernica za države članice. Torej, kaj bi tukaj lahko uvrstili na neko raven priporočil, ki je pod ravnjo uradnih, tako rekoč, priporočil eh, v okviru smernica za poslovanje. In kako si tukaj predstavljate eh, zakonodajni proces v Evropi? Obstajamo določeni eh, minimumi, ki so predvideni, minimalni standardi. Kako si predstavljate nadaljni razvoj zakonodaje? Hvala. Ja, hvala. In eh, če dovolite, bi vam zdaj dala besedo, da odgovorite na ta štiri vprašanja, potem pa bodo sledila še štiri. Najlepša hvala. vprašanja so vsa zelo zanimiva in nekatera so tudi zelo povezana s tem, s čimer se ukvarjamo. Verjetno bom na nje lahko odgovoril kar skupaj. Prva skrb je, zakaj bi sploh oblikovali kazalnik za kakovost delovnih mest. Zame kot za sociologa je to jasno, ampak z vidika akterjev evropske politike naj povem, da bi tukaj uporabil besede Lorda Kelvina, ki je rekel, da tisto, česar ne merimo, ne obstaja. S kakovostjo delovnih mest eh, se je zgodilo podobno. To je koncept, ki je vključen tudi v Lizbonsko strategijo. Nihče ne bo rekel, mene ne zanima kakovost delovnih mest. Eh, v Lizbonski strategiji se omenja več in boljša delovna mesta obstajajo podatki o e, zaposlenosti, o zaposlitvi, o nečem drugem pa obstajajo samo neki, neki vtisi in neki občutki v Španiji. Kot je rekel gospod Serkas, se ustvarjajo delovna mesta slabe kakovosti. Na to ne morem odgovoriti. Na to lahko odgovorim samo, pos, samo posredno. Glede na vrste pogodb, nimam pa kazalnika za to ne vem, koliko delovnih mest je bilo ustvarjenih in tudi ne moremo oceniti kakovosti delovnih mest, ali je bila ustvarjena z delovnimi mesti tudi kakovost, ali pa so eh, to res delovna mesta slabe kakovosti. Tukaj imamo dva ekstrema. In zakaj tega ne morem narediti? Nimam pravega kazalnika nekega kazalnika, ki bi temeljil na znanstveni osnovi, ki bi temeljil na soglasju. Tega ni. Nimamo takega kazalnika, kot ga je imel Lord Kelvin za merjenje temperature, naprimer. Ne vem, kako uh, bi se to merilo v Španiji, kjer smo imeli gospodarsko rast, ki je bila prej zelo visoka in kako to meriti v Evropi. Uh, Vemo, da kriza vpliva na eh, številčno delovnih mest, ampak kako vpliva na kakovost ali povzroča več stresa pri zaposlenih, ne, tega ne vemo, ker nimamo pravih kazalnikov. Če menimo, da je kakovost delovnih mest eh, spremenljivka, torej element, ki si zasluži našo skrb z političnega vidika, Torej, če nas to skrbi, potem moramo poskrbeti, da to ne bo samo nek eh, programski element, ki bo vključen v dokumente politikov, ampak moramo zagotoviti, da bo obstajal tudi kazalnik za merjenje tega. In to je nujno pri kazalnikih. Ta kazalnik bi nam tudi omogočil, da bi ugotovili, ali obstaja obstajajo eh, skupine pozitivnih in negativnih elementov pri delovnih mestih. Ne vemo, ali obstaja nadomestilo ali ne. Eh, gospa predsedujoča je govorila o stresu v Evropskem parlamentu kot pomembnem elementu, ki bi ga tudi morali vključiti v kazalnike. In v poglavju, v katerem imamo primere, torej v tisti odprti grafiki, je nekaj konkretnih primerov glede stresa, ki jih lahko tudi pridobimo iz eh, vprašalnika o kakovosti delovnih mest v Evropi. Temu elementu stresa se pridružujejo še drugi negativni elementi in pa nadomestila s pozitivnimi elementi. Eh, kljub vsemu mislim, da delo v Evropskem parlamentu ni slabe kakovosti potrebujemo neko globalno vizijo in se ne smemo osredotočati samo na en element. Torej, enkrat, ko bomo imeli kazalnik, se moramo vprašati tudi, kakšen bo njegov političen vpliv. Jaz kot uh, sociolog in akademik uh, se ne morem postaviti v kožo parlamentarca. Uh, mogoče me bodo naslednjič izvolili, pa si bom to lažje predstavljal. Uh, brez informacij pa ne moremo sprejemati odločitev. In z informacijami morajo odločitve, ki jih sprejemamo, biti pravilne in zadevajo to, ali bomo ukrepali na področju najboljših praks, naprimer, ali na področju predlogov, na področju normative. Te odločitve potem lahko sprejmemo na eh, nek informiran način, ko bomo vedeli, zakaj gre. Potrebujemo pa torej te podatke, da bomo kar najbolje informirani. Glede zadnjega vprašanja, ali bi morali imeti neke minimalne standarde, tukaj lahko povem, kaj se meni zdi, imam neko osebno mnenje. Ampak moje osebno mnenje tukaj ne velja, kaj ti. To je samo mnenje Evropskega državljana. Kot eh, znanstvenik pa mislim, da bi za minimalne standarde najprej morali vedeti, kakšna je raznolikost pri kakovosti delovnih mest v Evropski uniji. Če ta raznolikost uh, obstaja in je prevelika, če se celo škandaliziramo nad tem, potem bi morali imeti o tem razpravo in razmisliti, kako lahko ukrepamo. Evropsko politično delovanje, naprimer na področju socialne politike, ne gre v to smer. Sam ne bi tako hitro uh, se zauzel za politiko minimalnih standardov, ko uh, ni bilo upravljeno delo na drugih področjih. Ne smemo pa se zatekati v neko nevednost. Uh, treba se vprašati, ali mislimo, da se je kakovost delovnih mest v Evropi poslabšala z odprtostjo trgov in tako naprej. Koliko ljudi misli, da se je to zgodilo in koliko, da se ni. Verjetno tukaj ne bo soglasja ali pa morda ja. Ampak to vse temeli samo na nekih občutkih. Če bi se sam eh, temu posvečal, deset ur na dan, bi to še vseeno temeljilo na intuiciji, kajti nimamo nekih pravih podatkov o tem. Imamo nek projekt fundacije Dublin in zdi se, da stvar ni tako jasna. V nekaterih državah se kakovost eh, zvišuje, v drugih se slabša. Torej, veliko razlik obstaja in pomembno so informacije, da bi lahko rešili vprašanja na tem področju. Gospod Serkas me je vprašal, ali obstaja soglasje v sociološki literaturi. Na tem področju smo šli kar precej v podrobnosti. Vsi, ki se ukvarjamo sociologijo dela. Na področju gospodarstva pa eh, obstaja stališče, da imamo neka nadomestila in če obstajajo slabi pogoji, bi moralo biti nadomestilo v obliki plače večje. Zdi se, da teorija o nadomestilih, o katerih je govoril Alan Smith pred 200 leti, ni vedno izvajana. Ni tudi bilo odločilnega napredka, vendar pa imamo v drugem ali tretjem poglavju poročila to tudi vključeno na zelo kratek način. Tam je vključena večdimenzionalnost kakovosti delovnih mest in pa pomen različnih področji, ki so tam vključena. Imamo torej nek prikaz, grafični prikaz. In tukaj smo zbrali elemente soglasja. Mislim, da določeni elementi soglasja obstajajo. Nekaj ljudi je globalno govorilo o teh stvarih, Francis Green, naprimer, in vsi se strinjajo v istih stvarih, ki smo jih vključili tudi mi v poročilo. Mislim, da obstaja dovolj elementov soglasja, da bi lahko eh, šli naprej pri oblikovanju kazalnika. Treba se je tudi. Uh, pridružiti prizadevanjem mednarodne organizacije dela, kajti politika mora biti skupna na nek način, eh, viri morajo biti uporabljeni in prepričan sem, da bi morali za Evropsko unijo oblikovati nek specifičen indikator. Dobro ali slabo delovno mesto ni nekaj, kar bi bilo na robu razvoja določene države nekaj razlogov je omenjenih v poročilu in uh, enega od teh nisem omenil. In vedno bolj, ko je država razvita, boljši pogoji dela se zahtevajo, naprimer prožnost delovnega mesta, uh, začasno uh, delovno mesto in tako naprej, torej delovni čas. In v naši družbi to zdaj postaja pomemben element. Pomemben element eh, postaja tudi enakost med moškimi in ženskami v Španiji. Naprimer, pred 30-40 leti še ni bilo tako, zdaj pa to postaja vse pomembnejši element in hvala Bogu, da je tako. Ta element je zdaj tudi treba upoštevati pri kazalniku. V kakšni drugi državi pa to zaenkrat še ni pomembno, ker to ni tako aktualno kot pri nas. potrebujemo nek skupen projekt, eh, naprimer imamo projekt Penuja, projekt Združenih narodov, glede eh, kazalnika za merjenje revščine in imamo dva različna kazalnika za razvite države in za revne države oziroma države v razvoju. Pri dostojnem delovnem mestu tudi ne obstaja samo en indikator. Imamo nek koncept, ki je imel štiri ali pet različnih oblik. Torej, najprej bi morali oblikovati en enoten kazalnik za dostojno delovno mesto, za dostojno delo. In Evropska unija bi tukaj morala napredovati. Tak kazalnik bi moral biti bolj varčen, moral bi imeti manj eh, spremenljiv. V državah v razvoju so manj razviti tudi sistemi statistik in to je treba upoštevati. Torej, potrebujemo nek indikator, ki bo manj ambiciozen. V Evropski uniji obstajajo statistike, ki so dobro razvite in te se lahko še razvijajo, če bomo prišli do soglasja glede uporabe virov za razvoj teh statistik. Naslednji korak bi moral biti pomemben element eh, za postlizbonsko strategijo, če želimo resno vzeti kakovost delovnih mest. In ta korak moramo narediti tukaj, ne v znanstvenih centrih. Yes, thank you. Uh, thank you for... Najlepša hvala. Pravzaprav. Is imamo čas samo do 15, čez, 5, oziroma 15 do 12, kajti potem imamo še eno razpravo. Še nekaj govornikov imamo na seznamu. Najprej gospa Plam. Rafael Munoz. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa gospodu Munjesu za to predstavitev. Bom čim bolj kratka. Ne bom ponavljala tistega, kar so povedali že ostali kolegi, kajti z njimi se v celoti strinjam. Hvala lepa za vsa pojasnila. Ta nov koncept, ki ste ga predstavili, ki vsebuje tudi kazalnike za merjanje kakovosti trga dela, predstavlja korak naprej. To je instrument, ki ga lahko uporabimo. Evropska unija si je zadala za cilj to, da se poviša stopnja zaposlenosti, predvsem zaposlenosti žensk. Za nas še vedno ostaja velik problem ne samo nizka zaposlenost žensk, ampak predvsem nizka kakovost delovnih mest, ki jih zasedajo ženske tudi v plačah med ženskim delom in moškim delom je še vedno previsoka. Pripraviti moramo nove politike, zato da bi odpravili oziroma vsaj zmanjšali plačne razlike. Prav tako je treba povečati sodelovanje žensk na trgu dela. Zanima me, kako vi vidite to povezavo. Hvala. Hvala, gospod Rastijan. Uh, uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, in hvala vam, gospod profesor, za zelo koristne informacije, ki smo jih dobili z vaše predstavitve. Samo nekaj zadev. Najprej govorili ste o dostojnem delu. Dostojno delo je izraz, ki ki eh, dobiva nove razsežnosti v državah, kjer nimajo eh, jamstev na trgu dela in eh, mislim, da gre za zelo širok pojem. Ali bi bilo mogoče izdelati posamezna eh, merila in eh, posamezne kriterije, po katerih bi lahko eh, natančno določili, kaj dejansko je dostojno delo. Eh, drugič, ko, kot ste povedali v svoji predstavitvi, na 35. strani omenjate, kazalnik oziroma indeks zadovoljstva z delom. Eh, potem pa na 41. strani govorite o tem, da ljudje želijo dobro plačeno delo, tudi če ne potrebujejo dejansko denarja. Eh, in če si pogledamo te sezname, si težko predstavljam, kako bi se v to uvrščali, naprimer eh, Italija in Grčija kot južnoevropski državi. Eh, in eh, komisar Almunja je ravno ti dve državi skupaj z nekaterimi drugimi eh, izpostavil kot najbolj problematične oziroma najbolj ogrožene, kar zadeva vzdržnost socialnih sistemov. In ne vem, zakaj teh dveh držav tukaj ni, ali zato, ker nimate podatkov iz teh držav, zakaj torej tukaj ni ničesar, kar zadeva Grčijo in Italijo. Kiitoksia puheenjohtaja. Työhyvinvoinnin tutkimus. Najlepša hvala, gospa predsednica. Eh, zelo pomembno je preučevati zadovoljstvo pri delu. Seveda pa je to tudi velik izziv, ker to vključuje tako subjektivne kot objektivne eh, kriterije. V v skandinavskih državah, predvsem na finskem, se že leta ukvarjamo z zadovoljstvom na delovnem mestu. In eh, čeprav imajo skandinavske države zelo močne sindikate in imajo delavci možnost eh, sodelovati pri odločanju, številni objektivni kazalniki kažejo, da eh, bi kakovost dela morala biti dobra ampak um, vendarle je tudi pri nas vedno več težav pri tem, ko gre za to, kako nadaljevati svojo kariero. Večina ljudi se upokoji pri 58 ali 59 letih, čeprav imajo možnost delati vsaj do 63 leta. In ko smo preučevali, zakaj se to dogaja, smo ugotovili, da gre predvsem za utrujenost, da gre za to, da njihovi nadrejeni niso ustrezno sposobljeni, da prihaja do nadlegovanja na delovnem mestu in tako dalje. In zato sprašujem, na kakšen način Eh, lahko razvijamo delo nadrejenih ali imamo pos kakšne posebne kazalnike, ki bi merili, merili oziroma eh, predeljevali tudi to. Eh, in pa tudi nasplošno, kako se naša delovna mesta spreminjajo. Zelo malo ljudi več desetletij dela na istem delovnem mestu. Večina ljudi je v negotovih delovnih razmerjih. In eh, zanima me, na kakšen način to splošno vzdušje sprememb vpliva na zadovoljstvo z delom. Eh, potem pa je tu še vpliv novih tehnologij. Upažamo, da imajo številni strokovnjaki težave pri razločevanju med delovnim časom in prostim časom. Eh, zelo pogosto ljudje delajo tudi v svojem prostem času in Eh, Naprimer, tudi ko si eh, prost, moraš biti dosegljiv preko elektronske pošte in po telefonu. Najlepša hvala. Naslednja govornica je gospa Regner. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala gospodu profesorju za odlično predstavitev. Mislim, da je ta tema za nas, za naš odbor, izredno pomembna. Uh, Eh, ker kaže na drugo plat medalje finančne in gospodarske krize. Zelo dobro poznam eh, indeks delovne klime v Avstriji. To je eden od poskusov, kako bi na nacionalni ravni razvijali natančne podatke. In tudi moje vprašanje gre v to smer. Namreč zavedam se, da Eh, obstaja zelo dobro delo na nacionalni ravni in eh, da, da bi pravzaprav moral iti naš cilj pri razvoju kazalnikov, eh, predvsem v to smer, da vzpostavimo nekaj na evropski ravni. Opazujem delo Štojberjeve komisije za boljšo zakonodajo in tudi tukaj eh, tematizirajo kakovost delovnih mest, kar bi pravzaprav se lahko navezovalo na to, kar mi eh, obravnavamo tukaj. Eh, in pa še v zvezi z vašim odgovorom na vprašanje gospe Šröder, ali mislite, da je v tem trenutku pomembno razviti na hitro oziroma hitro nekaj, kar bi merilo razmere ali pa eh, da potrebujemo nekaj, kar bo bolj kompleksno. Torej, mislim, da je dejavnik časa tukaj potrebno upoštevati. Najlepša hvala. Gospod Mann, uh, ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod profesor, imam vprašanje v zvezi s kazalniki. Uh, pravite, da potrebujemo konsens glede uh, indikatorjev oziroma kazalnikov in uh, lahko tukaj dosežemo konsens na ta način, da govorimo o kriterijih, kot jih poznajo socialni partnerji. Uh, Eh, potem eh, v manjših podjetjih so zelo tesni odnosi med delojemalcem in delodajalcem. Eh, ljudje se zelo dobro poznajo in tukaj imamo določene stabilizacijske dejavnike, naprimer minimalno plačo in tako dalje. In če vzamem naprimer konkreten primer, Opel, ki me zaposluje predvsem, ker je to aktualno vprašanje v mojem volilnem okrožju, Uh, oni so razvijali uh, en del svojega dela, uh, zelo visoko tehnološko delo v Rusijo, zato, da bi uh, bili konkurenčni na trgu s svojimi proizvodi. In uh, vedno sem bil zelo ponosen na to, kaj ti zdelo se mi je, da. Um, je to uh, nekaj, kar je dobro za prihodnost, ampak vendarle se tukaj zdaj pojavlja dejavnik eh, stresa, ki sploh ni eh, upoštevan. Zdaj so naenkrat ljudje, ki tam delajo, ugotovili, da podjetje ne bo prodano in da bo ostalo pri GM. In ti ljudje, ki so desetletja tukaj delali in bili zadovoljni, zdaj trpijo zaradi velike negotovosti, strahu in eh, to je eh, nedvomno ogromen dejavnik eh, stresa. In ne vem, ali ne bi morali govoriti tudi o tem, da potrebujemo določeno kulturo v podjetjih, da se ljudje dogovorijo o določenih načelih in jih potem upoštevajo in se jih držijo določen del menedžerjev bo tako ali tako odšel, ker bodo ugotovili, da v podjetju ne morejo več zaslužiti, ampak eh, tisti zaposleni, ki dolgo leta ostajajo v istem podjetju, morajo dobiti nekaj eh, v zameno za te spremembe. In uh, moramo nekako podjetja motivirati k temu, da bodo ne samo spostavila določeno klimo oziroma govorila o določenih načeljih, ampak da jih bodo tudi upoštevala. Mislim, da je to edino, kar lahko politično zagovarjamo. In eh, verjetno je tudi to tisti konsenzualni kazalnik, o katerem ste vi govorili. Um, to če lahko poskušate v petih minutah odgovoriti na vsa ta vprašanja, bi bila zelo hvaležna. Vem, da bo težko. Na srečo je veliko vprašanj spet povezanih z istim elementom. Mislim, da je to pomembno. In pomembno je to razjasniti od vsega začetka. Kazalnik za kakovost delovnega mesta ni kazalnik zadovoljstva z delovnim mestom. Stališče ekipe, ki je opravila to študijo, je tako. In če bi lahko kakovost delovnega mesta merili zadovoljstvom, potem bi to že bilo upravljeno. Kaj ti indikatorji zadovoljstva z delovnim mestom obstajajo? Obstajajo na globalni ravni za celotno Evropsko unijo in tudi po posameznih državah članicah obstajajo taki kazalniki. Tam izvajajo vprašalnike, eh, kjer ljudi vprašajo, kako so zadovoljni. Kako se ti kazalniki obnašajo. To smo študirali in potem smo ugotovili, da ni mogoče, da bi oseba bila zadovoljna s svojim delovnim mestom, če bi ti eh, to delovno mesto imelo zelo slabe delovne pogoje. Obstajajo različni mehanizmi, mehanizmi prilagajanja, ki lahko vodijo do takšnega paradoksa in ti lahko tudi razložijo, da je Mehika država, ki je najbolj zadovoljna s svojimi delovnimi mesti, čeprav pogoji tam ne izpolnjujejo vseh standardov mednarodne organizacije dela. Torej, ne smemo mešati kakovosti delovnih mest oziroma kazalnikov za to s kazalniki za zadovoljstvo z delovnim mestom. Zadovoljstvo je nek. Uh, subjektiven pojem, oseba je lahko zelo zadovoljna s slabim delovnim mestom ali pa ima odlične pogoje, dobro plačo in tako naprej, pa je zaradi slabega odnosa s šefom nezadovoljna. Lahko je nezadovoljna tudi z eh, oddaljenostjo od delovnega mesta, ampak to ni problem kakovosti delovnega mesta. To je treba uh, ustrezno razjasniti. Obstaja tudi slaba povezava med uh, enim delovnim mestom in drugim in tudi to vpliva na zadovoljstvo, pa ni povezano s kakovostjo. Torej vse to smo natančno preštudirali. Obstajajo kazalniki zadovoljstva z delovnim mestom. Imamo nekega ekonomista in uh, človeka, ki se ukvarja s statistiko. In tega ne smemo mešati in povezovati. Pri kazalniku zadovoljstva z zelenim mestom je človek tisti, ki uh, subjektivno oceni delovno mesto. Uh, pri stresu naprimer, ali pri nadlegovanju na delovnem mestu. Mm, tukaj nimamo pravih kazalnikov, ampak želim meriti neko dejansko resničnost, ki se lahko meri. Čeprav je kazalnik subjektiven, eh, jih včasih tudi moramo vključiti takšne dejavnike. Glede švedske oziroma finske. Eh, pri vprašanju prostega in delovnega časa tukaj je treba to oceniti in uporabiti ustrezne kazalnike. Če se navežem na vprašanje zadnjega govorca, moj oče, ki bi bil zadovoljen, da govorim v Evropskem parlamentu, vedno omenja pregovor. Boljše je sovražnik dobrega, ne moremo imeti kazalnika, ki bi razložil vse pomembne vidike delovnega mesta, ki so zelo specifični za eno državo, eno regijo oziroma posamezno delovno mesto. Od kazalnikov lahko zahtevamo tisto, kar lahko in ne več. In BDP lahko uporabimo kot kazalnik blagostanja čeprav to ne ocenjuje neposredno blagostanja, ampak uh, samo stvari, ki vodijo do blagostanja. Potem imamo temo sodelovanja in pripadnosti podjetju. To je tudi tema, ki je lahko predmet kazalnika. To je seveda pomembno ocenjevati, namreč dejstvo, ali si pomemben za podjetje in To je vključeno v naš odprt model. Potem pa neposredno sodelovanje v majhnih podjetjih, sindikati in tako naprej. Kako bomo pa to ocenjevali? Morda bomo imeli kazalnik, kjer bo to pomembna razsežnost. Morda pa bo to treba opustiti. Bolje je opustiti nek vidik, ki ga ne moremo razumsko dobro oceniti, bolje je ta kazalnik torej, oziroma ta element izpustiti in meriti tisto, kar dejansko lahko objektivno merimo. Ali bi to morali narediti na hitro, več ali manj spremenljivk. Sam menim, da je vedno bolj transparentno delati z manj spremenljivkami in ta transparentnost, ta preglednost je zelo pomembna. Pomembno je vedeti, kako merimo posamezne spremenljivke. Obstajajo metode, kako vključiti določena področja, naprimer ali delamo z zelo kratkimi roki pod veliko pritiska. Treba je vzeti nekaj uh, spremenljivk, ustvariti potem skupno spremenljivko in na ta način jih vse lahko vključimo. ni problem, da bi vse združili, ampak problem je najti prave. In pravzaprav eh, je včasih isto, ali bi vključili samo nekaj spremenljivk, ali bi vključili vse. Z eh, tehničnega vidika je to vse mogoče, ampak bolje jih je vključiti manj. Ko pravim, da potrebujemo soglasje, tega soglasja ne uh, smemo razumeti kot soglasje prav vseh, glede vsega. Potrebujemo znanstveno osnovo, ki opravičuje določen kazalnik. Ko je kazalnik oblikovan, pa ga morajo vsi podpreti. Glede spola. To kar eh, predlagamo v eh, poročilu, ni to, da bi govorili o razlikah v plačah, ampak da bi analizirali, kako so ženske vključene po vseh teh eh, elementih v delovno mesto, kakšne pogoje imajo, kakšne fizične pogoje, pogoje za napredovanje in tako naprej. Najlepša hvala. Mislim, da je bilo to zelo koristno in zanimanjem čakamo na uh, vaše nadaljne rezultate dela in še enkrat najlepša hvala. Uh, Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko, izboljšave na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delav, ki so prekratke jim rodile ali dojijo. Dajem besedo kar poročevalki. Hvala lepa. No, upam, da bomo po sprejetju mnenja našega odbora na to temo izboljšali usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem. Upam tudi, da bomo pomagali ženskam pri vstop na trg dela. Sama pozdravljam predlog komisije, zato ker podpira pravice nosečih žensk ali žensk ženski so pred kratkim rodile. Mislim pa, da bi morali to direktivo še izboljšati, tudi s pomočjo predlogov sprememb, ki jih je predstavil Evropski parlament. Prav tako pa je treba sprejeti dodatne ukrepe, ki jih predlagajo socialni partnerji. Na tak način bo ta predlog omogočil boljše usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja in ženskam omogočil, da se bolje vključijo na trg dela. V Evropski uniji potrebujemo veliko večjo udeležbo žensk na trgu dela, kajti le tako bomo lahko rešili tudi problem starajočega se prebivalstva, istočasno pa bomo bolj konkurenčni na mednarodni ravni. Ko smo sprejemali besedilo v našem odboru, smo rekli, da bi ta direktiva komisije lahko služila kot instrument, s katerim se bomo borili zopr gospodarsko krizo in tudi zopr demografsko krizo, ki vlada v Evropi. To je instrument, ki naj bi pomagal pri boljšemu usklejevanju poklicnega in zasebnega življenja in ki bi omogočil tudi večjo deležbo žensk na trgu dela. Kaj je najbolj pomembno pri vsem skupaj. Pomembno je, da se podaljša prodniški dopust, da se podaljša tudi prejemanje plačila. Na to bi morali gledati kot na investicijo, ne kot na nepotrebne stroške. Kar zadeva podaljševanje porodniške, mislim, da je to ustrezen ukrep, s katerim bomo izboljšali tudi zmogljivost žensk pri usklajevanju časa, ki ga posveča otrokom in delu. Študije kažejo, da ženske veliko bolj sodelujejo v, na trgu dela v tistih državah, kjer so pogoji boljši in kjer ženske več sodelujejo na trgu dela, je tudi stopnja rodnosti višja. Ne smemo pozabiti tudi na nego in skrb, ki jo morajo starši posvetiti otrokom v najbolj zgodnem obdobju. Predvsem matere so tiste, ki nudijo to vrstno skrb, vsaj na podlagi poročila Svetovne zdravstvene organizacije. V času porodniškega dopusta bi morale matere imeti na voljo 100 odstotno nadomestilo plače. V nekaterih državah predlagajo, da se podaljša porodniški dopust za 18 tednov. Tiste ženske, ki dojijo, lahko prispevajo temu, da bodo otroci veliko redkeje zboleli za določenimi boleznimi, prav tako v času dojenja mater vzpostavi veliko tesnejši stik z otrokom. Predlagamo, da se minimalni porodniški dopust podaljša za dva tedna, kajti s tem bomo res izkoristili vse prednosti, ki jih ponuja dejstvo, da matere lahko preživijo z otroki več časa na samem začetku. Če tega ne bomo storili, bodo stroški na koncu veliko višji. Sama sem opravila tudi primerjalno analizo stroškov in koristi na gospodarskem, socialnem in delovnem področju. Kar zadeva trg dela, mi smo namreč odbor za zaposlovanje in socialne zadeve, naj povem, da bo učinek podaljšanja porodniškega dopusta in povišanje nadomestila plače v času porodniškega dopusta prispevala k večji udeležbi žensk na trgu dela. Istočasno pa bomo tudi omogočili boljše usklajevanje med zasebnim in poklicnim življenjem. Kar zadeva starševski dopust, naj povem, da se mi zdi res bistvenega pomena, da se uskladi poklicno in zasebno življenje. Najbolj pomembno je to, da oba starša prevzameta odgovornost za otroka, da oba starša skrbita za otroka. Starša morata uskladiti čas, ki ga posvečata otroku, s časom, ki ga posvečata delu. Tega v direktivi ni omenjenega, zato vas prosim, da se formulacija direktive spremeni, ker želim, da se v direktivi uporablja starševski dopust. Naš odbor je že podal svoj predlog v zvezi s tem vprašanjem, pa ne samo s tem vprašanjem, ampak tudi z drugimi vprašanji. Prosim vas, da upoštevate dejstvo, da stroški materinskega dopusta ali porodniške predstavljajo investicijo in ne strošek. Hvala lepa, sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše pripombe in vprašanje. Najlepša hvala. Naslednja govornica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj povem, da smo zelo zadovoljni, da danes lahko govorimo o tej direktivi. Mi podpiramo vse tisto, s čimer bi lahko izboljšali zaposlenost žensk in nosečih delavk. Bom kasneje pokomentirala predlogo je spremem, tako da sedaj ne bom na dolgo in široko govorila vsem skupaj. Naj povem le to, da je spodbujanje nosečih delavk pri vstopu na trg dela nekaj dobrega. Tudi nosečnice lahko predstavijo svoje zamisli v zvezi s tem, kako je možno izboljšati delovne pogoje, kako odpraviti vse ovire, ki vladajo na trgu dela. Želim si, da bi se to besedilo osredotočilo na ženske. razumem sicer, da obstaja pravica do starševskega dopusta in do porodniškega dopusta, pogosto pozabimo na to, da je treba ne samo spodbujati pravice moških, ampak da je treba spodbujati tudi napredek pri tistih besedilih, kjer se skuša zagotoviti enakopravnost med moškimi in ženskami. Kar zadeva predloge sprememb, ki smo jih uložili, predlog spremembe številka 4 se nanaša na dojenje. Ne vem, kaj je prezgodnje dojenje, ki se tu omenja, ne vem, kaj je ekskluzivno dojenje, oba pojma sta mi nekoliko tuja, ampak ko gre za dojenje do drugega leta, tu moram reči, da sem nekoliko skeptična. No, vse zadnje. Veliko zdravnikov pravi, da je dojenje pomembno v prvih mesecih življenja, v prvih treh mesecih, ampak da bi se otroke dojili, dojilo do dveh let, to pa je nekoliko dvomljivo. Vsaj meni se zdi. No? Prav tako moramo biti zelo previdni, kajti če rečemo, da je dobro dojiti otroke do drugega leta starosti, s tem lahko stigmatiziramo tiste ženske, ki ne morejo dojiti bistveno je, da se mati dobro počuti svojim otrokom, ne pa to, da zapišemo, da mora mati dojiti otroka do starosti dveh let. Potem pa je tu še predlog spremembe v zvezi stopne urodnosti v državah članicah. Ta predlog spremembe bi lahko predstavljal oviro pri zaposlovanju žensk. Vzemimo za zgled tisto, kar počnejo v Franciji ali v Skandinaviji. V Franciji in v skandinavskih državah je stopnja rodnosti visoka, v teh državah so sprejeli določene ukrepe, s katerimi ne spodbujajo žensk, da ostanejo doma. Tako da vas prosim, da razmislite o teh predlogih, ki ste jih podali in ki bi lahko privedli do tega, da bodo ženske raje ostajale doma. Predlog spremembe 12. Tam piše, da je namen te direktive izboljšanje delovnih pogojev za noseče delavke in tako naprej. Mislim, da tega ni smiselno dodajati. Besedilo, celotno besedilo je temu namenjeno. Zato ne moremo reči, da je edini razlog izboljšanje delovnih pogojev nosečih delov. Ne vem pa, kaj želite povedati s tem, da se izboljšajo tudi pogoji dela za tiste ženske, ki ostanejo na trgu dela in ki se na trg dela ponovno vrnajo. Tam piše tudi noseče delavke in gospodinske pomočnice. Ne vem, kako je v drugih jezikih, ampak gospodinska pomočnica je v Franciji nekoliko žaljiv izraz ne vem, kako v drugih državah imenujejo gospodinske pomočnice, ampak pri nas so osebe, ki ste jih označili s to formulacijo, za svoje delo plačane. V svetu trenutno razpravljajo o tej direktivi, v kateri so uporabili tudi formulacijo gospodinska pomočnica. Potem pa ocena tvegan za delodajalce. To področje se že pokriva v direktivi 89 skozi 39, tako da ne vem, zakaj tu ponovno govorimo o tem. Predlog spremembe 29, kjer se govori o reproduktivnih tveganjih pri moških in ženskah. Mislim, da je treba moške in ženske zaščititi, ne pa da se tu uh, moške izključno izpostavlja v predlogu spremembe, ne vem, kaj pomen tega. Potem trajanje porodniške, ne vem, ali bi res morali podaljšati to na 20 tednov. Strinja se s predlogom komisije, ki pravi vsaj 18 tednov naj traja porodniška, potem pa naj države članice same sprejme odločitev v zvezi s tem, koliko časa lahko traja porodniški dopust. Predlog spremembe 27. Tudi tu govorimo o tednih pred in po porodniškem dopustu. V obrazložitvi smo zapisali, da naj se mati sama odloči, koliko tednov bo na bolniški pred in po porodniškem dopustu. Pri tem je treba zapisati tudi, koliko tednov lahko vse skupaj traja. Nekatere ženske se med nosečnostjo dobro počutijo in lahko delajo skoraj da do poroda ali pa do enega tedna pred porodom, kar pomeni, da vse preostale tedne lahko hranijo z to, da preživijo čas z, z otroki. Potem predlog spremembe 29 ko gre za podaljševanje porodniške dopustnosti. Ga dopusta za en mesec pri vsakem dodatnem otroku, ne vem ali ne posegamo tu na področje subsidijarnosti, potem ali lahko poporodno depresijo in zdravljenje lete vključimo v čas porodniškega dopusta ali bi morali za to nameniti dodatne tedne. Potem je tu še predlog za spremljanje predlog spremembe, ki se nanaša na samostojne delavke. Mislim, da bi morali počakati na ločeno direktivo na to temo za samostojne delavce. To je res pomembna tema, pri kateri si bo treba zastaviti kar nekaj vprašanj, zato še v tem trenutku, po mojem mnenju, ni čas, da jo vključimo v to direktivo. Še nekaj. 43. predlog spremembe tega pa absolutno ne razumem, nanaša pa se na združenja in organizacije pravnih oseb, ki lahko sodelujajo pri upravnih postopkih. Ne vem, katera združenja imate v mislih. Na voljo imamo druga pravna besedila, kjer se omenja vloga teh združenj. Potem predlog 47, kjer piše, da je treba v delovne pogodbe in kolektivne pogodbe unesti določila iz te direktive. Direktiva je že sama po sebi zakonodaja, zato ne in zakaj bi jo morali vnašati v delovne pogodbe, v kolektivne pogodbe. Kajti, če bi to storili, bi stvari postale samo nebrljive in nerazumljive. Delovna pogodba oziroma pogodba o delu mora biti skladna z zakonodajo. To je vse, kar sem imela zapovedati v zvezi s to temo. Zagotovo bomo ložili še druge predloge sprememb, ko bo čas za to. Vse države članice namreč nimajo enakih zagotovil, ko gre za pokojninske pravice in tako naprej, kaj je storiti z nadomestilom za tiste, ki so na porodniškem dopustu. Vse te pravice je treba ohraniti, tudi ko gre za zaposlovanje in za obdobje Uh, Najlepša hvala, gospa Estrela. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naj se najprej predstavim, sem eh, nadomestna članica tega odbora. Eh, sem pa poročevalka za to temo v pristojnem odboru za pravice žensk. In eh, naj Eh, opomnim na to, kako smo pravzaprav izdelovali oziroma pripravljali to eh, direktivo. To se je zgodilo že v prejšnjem zakonodajnem obdobju in celoten postopek je bil predvsej kaotičen, kajti tudi na koncu smo predstavili glasovanje v, na plenarnem zasedanju. Še naprej sem poročevalka za to temo in rada bi izpostavila nekaj eh, vidikov, ki so po mojem mnenju pomembni. Najprej naj povem, da je ta direktiva stara 16 let in da je torej zastarela. In če bo vse potekalo dobro, bo predelana, prenovljena direktiva stopila v veljavo takrat, ko uh, se bo naše zakonodajno obdobje iztekalo. Torej, pravzaprav to ni besedilo za današnji dan, ampak za prihodnost, za naslednja desetletja. Uh, In eh, to je razlog, zakaj moramo zakonodajo prilagoditi realnosti. Ravno tako pa se moramo odzvati tudi na pričakovanja državljanov in na, splošno na potrebe družbe. Eh, področje uporabe te direktive se je razširilo in tukaj gre za tri cilje. Prvič, zaščita zdravja mater, drugič, varnost na delovnem mestu in tretjič, spodbujanje enakosti med moškimi in ženskami. To pomeni, da smo eh, pri prenovi razširili pravno podlago, 37. člen je bil tukaj uporabljen, ki govori o zdravju. Hkrati pa smo to dopolnili še s členom 141, ki govori o enakosti moških in žensk. In stan, na ta način smo razširili področje uporabe te direktive in vzpostavili tudi možnost, da govorimo tudi o očetovskem dopustu to, eh, torej govorimo o starševskem dopustu, ki vključuje tako moške kot ženske in oboji lahko eh, sodelujo z tega vidika v družinskem življenju. In to je nekaj novega. Oba starša obravnavamo kot eh, delojemalca, torej tako mamo kot očeta. In dan danes je pogosto tako, da uh, eh, mama seveda enačimo z žensko, uh, očeta pa ne vidimo kot moškega. In uh, zdaj, do zdaj smo očeta obravnavali samo kot tistega, ki mora domov prinašati kruh in zdaj bomo to omogočili, treba omogočili, da na stvari pogledamo drugače. Torej, da, uh, Eh, ženske ne samo, da rojevajo otroke, ampak da so aktivne tudi na trgu delovne sile. In ta dva vidika moramo poenotiti, hkrati pa mora ta direktiva vključevati vse ženske, ne glede na to, kakšno obliko dela imajo, tudi če so v netipičnem delovnem razmerju. Nekaj je omenila tudi že predgovornica, namreč eh, gre za priporočila mednarodne organizacije dela. Eh, Kaj ti tiste osebe, ki so zaposlene doma, ne uživajo eh, zaščite na trgu delovne sile. Eh, vendar pa mi tukaj ne pišemo zakonodaje za Portugalsko, Španijo eh, ali katerokoli od drugih držav, ampak pišemo besedilo za 27 držav članic, v katerih se realnost zelo razlikuje. Eh, razmere se od države do države bistveno razlikujejo. Velike razlike obstajajo v starševskem dopisu od 14 eh, do 27 eh, tednov. Eh, ravno tako v nekaterih državah država prevzame celotne stroške, v nekaterih prispeva samo simboličen del. In mislim, da načelo, torej nadomestila v višini celotne plače, Uh, predvsem pomeni, da starši ne bodo na slabšem, ker dobijo otroke, ravno nasprotno. Uh, Mi v Evropi vedno znova govorimo, da je v našem interesu, da povečamo rodnost in uh, zato moramo sprejemati tudi dosledne ukrepe, ki to podpirajo. Uh, pomembno je, da dosežemo konsens. Ta konsens mora biti kar se da širok in vseh 27 članic mora biti vključenih, kajti potrebujemo nek skupni imenovalec. Uh, Eh, Direktiva vključuje tudi zaščitno klauzulo, namreč v tistih primerjih, kjer nacionalna zakonodaja predvideva eh, ugodnejšo ureditev za eh, posamezne osebe, ta ureditev ostaja. Torej, v tistih državah, kjer so razmere že boljše kot to, kar zdaj predlagamo, bo ta nacionalna zakonodaja veljala še naprej. Naj zaključim in se opravičujem, da govorim tako dolgo. Um, Ampak, kajti, čeprav sem samo nadomestna članica v tem odboru, mislim, da je pomembno, da kot poročevalka v pristojnem odboru uh, eh, izrazi svoje mnenje. Starš, to je starševski dopust mora vključevati tako uh, porodniško za ženske kot očetovski dopust. Uh, predsedujoča opozarja govornico, naj zaključi. Dobro, za, naj zaključim svoj prispevek. Pomembno je, da eh, obstaja možnost, eh, da uskladimo družinsko in delovno življenje. In eh, ravno zato je pomembno, da je v tej direktivi vključen tudi očetovski dopust. To ni povezano eh, z materinskim dopustom, kajti tega obravnavamo eh, druge. In eh, nedvomno bo tudi v pogovoru s socialnimi partnerji prišlo tukaj do nadaljnega napredka. Mislim, da je povsem v duhu časa, da v to direktivo vključimo tudi očetovski dopust. Najlepša hvala. Eh, mislim, da bom morala omeniti čas za govor na dve minuti. Se opravičujem, imamo osem govornikov in potrebujemo tudi še nekaj časa za um, poročevalko. Najprej gospa Hrš, potem pa gospa Bauer. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Eh, hvala poročevalki kot nova članica odbora. Seveda nisem spremljala predhodnih razprav, ampak ugotavljam, da je očitno bila zadeva precej sporna. Uh, Eh, sama mislim, da je predlog komisije z 18 tedni že kompromis, kajti vedno lahko države članice odločijo, da ponudijo tudi daljši dopust. 18 eh, tedno predstavlja neko srednjo mero, ki zagotavlja varstvo zdravja žensk. Um, hkrati pa omogoča tistim ženskam, ki se želijo takoj vrniti na trg dela, eh, da imajo na voljo nekaj časa, da vzpostavijo povezajo s svojim otrokom in na ta način ščitimo tudi te otroke. Eh, zahteve po 20 tednih eh, ravno v času finančne gospodarske krize bi utegnili biti problematični, saj bi pogojno lahko to eh, pripeljalo eh, do ovir pri zaposlovanju mladih žensk oziroma da bi eh, se lahko zgodilo, da bi se da ženske težko vrnile v poklicno življenje. Eh, pomembno je, da tukaj najdemo ravnovesje med interesi mater in nosečnic, po drugi strani pa, da vidimo tudi. Eh, potencijalne ovire, ki bi jih lahko tukaj spostavljali za delodajalce. Eh, pomembna točka je eh, gotovost načrtovanja za delodajalce. Predvideno je, da se eh, dnevi bolniškega dopusta povezani z porodniškim dopustom tukaj ne upoštevajo in um, ko govorimo o teh 18 tednih, mislim, da bi lahko obravnavali tudi možnost, da se to pošteva, zato da imamo večjo gotovost načrtovanja. Um, ravno tako pa mislim, da je v korist ženske, da ima svarvica sama odločati, kdaj bo ta čas izkoristila. Um, kar zadeva različno dolžino dopusta eh, v različnih državah, je pomembno, da so stvari združljive. Eh, sicer pa eh, je lahko ta direktiva samo prvi korak na poti proti združljivosti poklicnega in zasebnega življenja, še sledi pa mora pa še drugi pomemben korak, to je varstvo otrok. Najlepša hvala, gospa. Hrš sledi gospa Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sokat vitatott ez a téma, megpróbálok ne... Najlepša hvala. O tej temi že dolgo razpravljamo, zato bom poskušala biti kratka. Ključni pojem tukaj je zaščita in v povezavi z zaščito je zelo pomembno, da upoštevamo nekaj, kar je že bilo omenjeno. Namreč nuditi moramo dejansko zaščito, ne da bi ta zaščita postavljala ovire na poti zaposlovanja mladih žensk. Torej, vzpostaviti je treba neko ravnovesje. To je prvi komentar, ki sem ga želela podati. Naslednji komentar se navezuje na starševski dopust. Ali naj bi starševski dopust vključili v to direktivo? E, res je, da obstaja želja, ko govorimo o enakih možnostih, namreč obstaja želja, da bi to upoštevali. Ampak ključno vprašanje v zvezi s to direktivo je eh, zdravje in varnost pri delu. In eh, dokler moški ne bodo začeli rojevati, ne moremo eh, na nje, jim ne moremo ponuditi enake zaščite kot ženskem z tega vidika. In eh, Seveda moramo poskrbeti za ustrezno primeljivost možnosti in, in eh, pravic ter zaščite, ampak tukaj je biologija postavila svoje meje. Um, predvsem pa je pomembno, da govorimo o starševskem dopustu, ne o materinskem dopustu. Starševski dopust je predmet druge direktive in dosežen je bil dogovor med socialnimi partnerji. Vse skupaj pa je že na mizi v svetu. V tisti direktivi uh, Eh, se obravnava starševski dopust, vendar pa parlament tam nima, ne igra nekakršne vloge, preprosto eh, lahko samo vzamemo na znanje, kaj je bilo sprejeto. Eh, prosim pa, da tukaj ne vključujemo očetovskega dopusta, kaj ti komisija pripravlja pravila za eh, očetovski dopust. Mislim pa, eh, da ta direktiva pravzaprav ni namenjena obravnavi očetovskega dopusta. Govorimo o tem, kako pomagati ženskam pri povratku na delovno mesto. In pa še en komentar, ki ga želim podati v zvezi z 31 in 33 predlogom spremembe. depresija je medicinska diagnoza in če zdravnik ugotovi, da je prišlo do depresije, je potrebno to upoštevati. Če ne, pa ne moramo tega izsiliti tako, da to vključimo v direktivo. Najlepša hvala. Prosim vse, da se držite eh, dodeljenega časa. Um, yes, bom govorila dansko. Najprej povem, da poročevalka v senci pri tej zadevi iz skupine za zelenih danes ni uspela priti na današnji sestanek in jo tudi nadomeščam. Pomembno je, da pomagamo ženskam pri iskanju zaposlitve potem, ko so rodile. Če želimo, da se v Evropi rodi več otrok, potem moramo ženskam omogočiti usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Veliko smo govorili o stroških demografskih razvojev, ampak ali res ženskam nudimo ustrezne pogoje, v katerih lahko imajo otroke. Pomembno je, da se podaljša porodniški dopust, s tem se strinjam, pomembno pa je tudi, da se zagotovi enakopravnost med obema staršema. Poročevalka govori o 20 tednih porodniške, komisija govori o 18 tednih na Danskem, pa lahko imate daljša obdobja starševskega dopusta, ki ga sestavljata tako porodniški dopust kot očetovski dopust. Dobro je, da je gospa Estrela predstavila vse stvari, ki jih je. Škoda je, da se teh zadev ne omenja v tem mnenju. Na danskem očetje imajo možnost, da vzamejo očetovski dopust, pa ga ne vzamejo. Na Islandiji pa so moški prisiljeni vzeti tri mesece očetovskega dopusta. Morda bi lahko zapisali, da bi ženske imele 18 tednov porodniškega dopusta, dodatna dva tedna in skupaj bi starševski dopust trajal 20 tednov, pa bi koristili očetje. Določen del porodniške se lahko vzame še preden ženska rodi. Mislim, da je bolje, da se osredotočimo zaradi zdravstvenih razlogov na obdobje po rojstvu otroka. Zdi se mi, da stvari niso dovolj ambiciozno zastavljene in upam, da bomo na koncu dosegli veliko boljši rezultat. Hvala. Uh, Hvala lepa. V celoti se strinjam s tem, kar je rekla kolegica Emili v imenu skupine zelenih. Sama sem pozorno prebrala to mnenje. Moram pa reči, da se ne znajdem dobro na področju zdravja, okolja in varovanja žensk. Dobro je, da se zaščiti nosečo žensko, bodočo mamo, dobro je tudi, da se zaščiti bodočega otroka, kar pomeni, da je treba izboljšati delovne pogoje. V nekaterih delovnih prostojih, v nekaterih podjetjih, v pisarni naprimer, zrak ni dovolj čist, v zraku se nahajajo kemikalije in nosečnica, ko pride na delovno mesto, vdihuje te kemikalije, kar pomeni, da zdravstveni pogoji na delovnem mestu niso dobri. Tega niste upoštevali v mnenju. Naprimer, kaj storiti ženskami, ki delajo naprimer, v čistilnicah, kjer cel dan vdihavajo strupene snovi. Kako bi lahko predvideli tudi rešitve za to vrstna vprašanja? Mislim, da bi morali upoštevati načelo previdnosti v podjetjih, ko govorimo o nosečih ženskah, predvsem pa je treba predložiti predloge sprememb, ki bi preprečevali do izpustnost nevarnih kemikalij v zraku na delovnih mestih. Hvala. Hvala lepa, hvala, da ste se držali časa. Tomas Mann, potem pa gospa Figurejdo. Hvala lepa. Sam se ne želim umešavati v področje, ki ga nadvladujejo ženske. Ponavadi ima moški tu zelo majhno ulogo. Deset let sem bil član odbora za pravice žensk. 37 žensk in trije moški smo bili v tem odboru. Kakorkoli že, ne smemo pogledati samo na stroškovno plat. Stroškovne plati ne smemo zanemariti, ampak uskladiti je treba družinsko in poklicno življenje. Veliko bolje, kot smo to počeli do sedaj. Če bi uskladili poklicno in družinsko življenje, bi ženske lahko še naprej hodile v službo in istočasno vzgajale otroke pri tem pa jim je treba nuditi zaščito. Strinjam se s tem, kar je rekla Edith Bauer. Staršovski dopust je vprašanje, s katerim se komisija ukvarja ločeno, zato ne bi smeli tega mešati v današnji razpravi. Predlog spremembe 27, če si pogledate. V Nemčiji je porodniški dopust dolg 14 tednov, 6 tednov pred porodom in 6 tednov po porodu. Vi pa govorite o 20 tednih. Če si pogledate še finančno plat, kot je že bilo rečeno, ne bi smeli dopustiti, da so ta nadomestila ovira za vstop žensk na trg dela. Če bi podaljšanje porodniškega dopusta z 18 na 20 tednov povzročilo 600 milijonov evrov dodatnih stroškov, je treba o tem razmisliti. Predvsem pa je treba upoštevati naslednji kriterij, ali bodo države članice imele od tega korist. Mislim, da imamo različna stališča v zvezi z nekaterimi podrobnostmi. Gotovo pa je, da bo odbor za vprašanje žensk pritiskal s tem vprašanjem. Mi bomo morali pripraviti mnenje, na to poročilo. Še nekaj, če bomo pripravljali instrumente za boj proti krizi, je to dobro. Ne smemo pa pozabiti, da morajo vsi instrumenti biti sprejeti Najprej se je treba dogovoriti o temeljnih načelih. Dogovoriti se moramo, kaj pravzaprav pomeni subsidijarnost, a bodo države članice urajale določene zadeve same. Če bomo podaljšali porodniški dopust 14 na 20 tedno, je to korak predaleč, vsaj po mojem mnenju. Še zlasti glede na to, da komisija predlaga obdobje 18 tednov. Dobro bi bilo, če bi se pogovorili o predlogih sprememb. Hvala. Hvala lepa, gospa Figurejdo. Obrigada, signora predsednica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dve kratki pripombe imam. V prvi vrsti se moramo odločiti, ali želimo povečati število otrok v Evropi? Ali želimo povišati stopnjo rodnosti? Če da, potem je treba nekaj storiti v zvezi s tem. Treba je nuditi podporo tako materam kot očetom. Pri tem pa ne smemo gledati samo na porodniški dopust kot tak. Pri želji po povečanju stopnje rodnosti ne smemo pozabiti na enakopravnost med moškimi in ženskami ko gre za prevzemanje odgovornosti za otroke, je treba to odgovornost enako porazdeliti med matere in očete. Zato, če bomo tu omenjali očetovski dopust, je to dobro, kajti s tem bomo lahko zaščitili načelo enakopravnosti žensk in moških. Vse skupaj bo potem koristilo otroku, ki bo imel na voljo vedno mater in očeta in sicer od najzgodnejših dni naprej. Še nekaj bi rada omenila. Tu so zapisani nekateri predlogi, ki bi jih po mojem mnenju lahko še izboljšali. Moja politična skupina bo vložila predloge sprememb po tej smeri. Zdi se mi pomembno, da zagotovimo, kako bi temu rekli, da ne bo prihajalo do težav, da tiste ženske, ki želijo delati, ne bodo dobile priložnosti za to samo zato, ker so rodile ali da jih bodo odpustili samo zato, ker imajo otroke. Prav tako je treba zagotoviti 100-stotno nadomestilo plače v času porodniškega dopusta. Zagotoviti je treba tudi enako vredno plačilo za opravljanje dela tako za ženske kot za moške. Ta direktiva je v veljavi že več kot 20 let, od leta 1985 dalje. Sedaj imamo na voljo nov predlog direktive, ki bo veljala v prihodnjih letih. Ta direktiva ne bo začela veljati jutri, zato moramo biti bolj ambiciozni. S krizo se lahko borimo tudi tako, da zagotovimo boljšo socialno podporo. Socialna podpora pa ne sme biti videna kot strošek, temveč kot investicija. To je bistveno, če želimo iziti iz te krize. Hvala. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Nimam nič več dodati k temu, kar je že zelo dobro povedala Pascal Gruni, kar je povedala gospod Bauer in kar je povedal tudi gospod Mann. Strinjam se z njimi, bi pa vseeno rada podarila tri stvari. Prvo, to besedilo je dobro pripravljeno in s tem besedilom bomo izboljšali varnost in zdravje nosečih delov in delov, ki so prekratkim rodile ali dojilo, dojijo. Ciljev ne smemo mešati med seboj. Zauzemam se za to, da se lotimo težav, s katerimi se soočajo ženske. Ne smemo pa mešati tem. bistvo tega besedila je, da rešimo probleme, s katerimi se soočajo ženske. Rekli ste tudi, da se je treba pogovoriti o starševskem dopustu, da je treba govoriti o izobraževanju otrok, o vzgoju otrok. Za vsa ta vprašanja bomo potrebovali nova besedila. Pri tem besedilu se je treba osredotočiti na en sam cilj. Kako biti čim bolj učinkovit, kako zagotoviti dialog s socialnimi partnerji, zato da dosežemo skupni cilj. Drugo. Dolgo časa se Že borim za to, da bi lažje usklajevali družinsko in poklicno življenje. In popolnoma se strinjam s tem, da je treba to omogočiti. Zdi se mi pa, da smo pri tem besedilu pozabili, da delavke, ki so pred kratkim rodile ali dojijo in noseče delavke v podjetjih, nimajo možnosti zasedati delovnih mest ki bi jim omogočala, da usklajujejo poklicno in družinsko življenje. Prav tako v podjetjih ni na voljo sob, v katerih bi ženske lahko dojile. Še tretja zadeva - trajanje porodniškega dopusta. Če bi se nekoliko zasanjali, bi lahko rekli, da bi vse več mladih žensk želelo imeti otroke, če bi podaljšali porodniški dopust. Ampak, če bomo podaljšali porodniški dopust, moramo vedeti, da če ga podaljšujemo nesmotrno, se otežuje povratek žensk na delovna mesta. Če bomo podaljšali porodniški dopust, bomo lahko istočasno postavili kakšne dodatne ovire, k vračanju žensk nazaj na trg dela. Zato bi morali tu biti res previdni, ko govorimo o dolžini porodniškega dopusta, še zlasti v času, ko se podjetja soočajo s krizo. Hvala. Hvala. Zadnja govornica pa je gospa Saja. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi rada spregovorila o nacionalni zakonodaji in o dogovorih med socialnimi partnerji. Strinjam se z gospo Bauer, da je to minimalna direktiva. Mnoge države imajo te odnose bolje razvite. Želim pa pozornost usmeriti na dva predloga sprememb, za katere se zdi, da niso v skladu z ustavo določenih držav članic. To je predlog spremene in 40, kjer piše, da eh, starši oziroma zakonci lahko vložijo prošno. ko gre za starševski dopust. To je ustavni problem. Ne moremo oziroma ženska se ne more odreči svojim pravicam v korist nekoga drugega. Na finskem to ni mogoče. In ženski ne moremo oduzeti te pravice do odločitve. To je torej konstitucionalni oziroma ustavni problem za mnoge države članice. In predlagam, da to umaknemo tiukasti säädellään, että kuinka suuri tuo äitiysloma. Še drugi predlog spremembe, s katerimi imam težave. Ta zadeva obseg nadomestil. Piše, da bi eh, to nadomestilo moralo biti v vrednosti 80 odstotkov zadnje plače v mnogih državah. To ni odvisno samo od. Uh, od delodajalca, temveč tudi od socialne zakonodaje in socialnih dogovorov. In tukaj se ne smemo umešavati. Ne smemo se umešavati, kakšen delež nacionalne zakonodaje mora biti odgovoren za to nadomestilo. Torej, gre za predloga sprememb 41 in 40. Bistvo pa je, da se ne smemo umešavati v nacionalno zakonodajo držav članic. Zdaj pa besedo dajem spet poročevalki. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so se oglasili v tej razpravi. Bom skušala kratko in nedrno na vaše pripombe. Ko gre za varovanje zdravja nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali rodojijo na delovnem mestu. Naj povem, da smo upoštevali priporočila Svetovne zdravstvene organizacije. V tej direktivi je treba pokriti vse delavke, ne glede na to, kakšno pogodbo o delo imajo sklenjeno v direktivi je treba uporabiti, je treba omeniti tudi delavke, ki delajo na domu in gospodinske pomočnice, kot smo jih imenovali v tej direktivi. Upoštevati je treba to, da smo uporabili formulacijo, ki je bila že uporabljena v preteklosti, v kateri smo se dogovorili. Kar zadeva termin gospodinska pomočnica, v francoščini ne vem, kako se to glasi, ampak v francoščino boste morali to ustrezno prevesti. Bistveno pa je, da ta direktiva pokriva vse pogodbe o delu, ki jih imajo ženske sklenjene. Pri tem smo poštevali določila Svetovne zdravstvene organizacije. In mergano reorganizacije za delo. Naj še enkrat ponovim, da moramo razmišljati o teh ukrepih kot o vlaganjih, ne o stroških. Vsi dobro vemo, da je treba najti najboljše možne rešitve, če želimo najti izhod iz te krize. Sama sem optimist in prepričana sem, da bomo slejko prej izšli iz krize ta direktiva bo začela veljati v roku dveh do treh let od datuma, ko jo bo sprejel parlament. To pomeni, da bo v tistem obdobju Evropa že izšla iz krize. Mislim, da bi morali gledati bolj dolgoročno kar zadeva predloge sprememb. Po elektronski pošti ali pa osebno se bom pogovorila z vsakim izmed vas in vam tudi pojasnila, zakaj sem pripravila predloge sprememb tako, kot sem jih. Najlepša hvala. Upam, da boste z mano sodelovali. Prepričana sem da nam bo uspelo doseči soglasje o tem, kako izboljšati direktivo, zato da bi leta bila instrument, ki bo pomagal pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki bo pomagal pri vključevanju žensk na trg dela in ki bo zagotavljal enakopravnost med moškimi in ženskami. Mislim, da je to glavno načelo, če želimo, da demokracija dobro deluje. Gospodarstvo dobro deluje, če deluje demokracija. Demokracija brez enakopravnosti in brez enakih možnosti pa ne more obstajati. Zato tudi računam na vašo podporo. Prepričana sem, da bomo uspešni. Naš odbor bo tesno sodeloval tudi z odborom za pravice žensk. Sama sem nadomestna članica v odboru za vprašanje ženski. Prepričana sem, da bomo našli najboljšo možno rešitev za to, da zaščitimo noseče delavke in delavke, ki so pred kratkim rodile. Hvala. Najlepša hvala. Naj samo povem, da je rok za vložitev predlogov sprememb 12. november ob 12. 12. november ob povdne. Torej, s tem smo zaključili naše delo za danes. Naslednje srečanje bomo imeli 1. decembra ob 3. in potem